Vprašanje je pripravila Danuta Marija Hübner, ki predseduje odboru za regionalni razvoj. Sama predsedujem odboru, ki je pripravila vprašanje, tako da govorim v imenu odbora. V rezoluciji z dne 17. januarja letos smo obravnavali uh, smernice za regionalno pomoč. Takrat smo zaprosili, da Evropski parlament postane del tega dokumenta. Zelo kratka bom, ker mislim, da ustno vprašanje komisija, predvsem komisar Almunja, zelo dobro poznata, ampak zredočila se bom na. To, kar nas v Evropskem parlamentu najbolj eh, skrbi, predvsem to velja naš odbor. Pogajamo se o zakonodajnem okviru za smernice za regionalno politiko 2014-2020, kar zadeva določene določbe te uredbe, tudi kar zadeva eh, smernice za regionalno pomoč, so v določenem navskrižju. Tukaj pa potrebujemo dosleden pristop, potrebujemo predvsem to za konkurenčnost, za nova delovna mesta in regionalno pomoč. Zato morajo biti pravila dosledna, zato nas ta pravila skrbijo. Namreč mislim, da je sedaj politično, gospodarsko in socialno sedaj čas, da vključujemo več prebivalstva in ne manj, ne pa da ožimo krok upravičencev in intenziteto pomoči. Potem skrbi nas, kako bo to vplivalo na delovna mesta, na rast, tudi na investicije, ker pride do določenega prehoda od manj razvitih v bolj razvitna območja. Potem komisija mora upoštevati tista gospodarstva, ki jih je kriza najbolj prizadela kar zadeva javne finance, regionalne politike in to pomoč, eh, to je pravzaprav za njih edina možnost investicije. Potem tiste države, kjer se gospodarske razmere zaostrujejo, v tem trenutku še ne morejo črpati te pomoči, eh, ker bo komisija uporabila podatke iz leta 2008 in 2009. Zato umestna ocena in ustrezna klauzula bi nam omogočila, da bi ravno te razmere upoštevali. Tako da moje dodatno vprašanje eh, v tem zvezi bi bilo naslednje. Zakaj komisija ne predlaga fiksen datum za umestno oceno? In eh, zakaj tukaj ni jasnega odgovora? Potem skrbi nas pristop komisije, ko govorimo o raznolikosti, predvsem ko govorimo o metropolitanskih območjih, ko govorimo o regijah nad tri, ki zaostajajo. Mislim, da potrebujemo prehodne in uravnotežene pristope in nekakšno prehodno rešitev. Potem upoštevati moramo tudi delo odbora za regionalni razvoj, ki je del tega zakonodajnega postopka znotraj kohezijske politike in za nas je zelo pomembno, da komisija še naprej z nami vodi dialog, da rešimo odprte točke, da tako zmanjšamo tveganja, ki izhajajo iz neustreznih smernic. Potem upam, da bomo še naprej sodelovali in ravno zato bi rada povdarila še en vidik tesno morajo sodelovati vsi komisarji, predvsem komisar Han na eni strani in komisar Almunja na drugi. Verjamemo, da bi s takšnim sodelovanjem lahko poskrbeli za to, da bi bila pravila ustrezna in tako bi bolje izkoristili potencial regionalne politike eh, v obdobju po krizi in ne nazadnje Evropa krvavo potrebuje rast in nova delovna mesta. Najlepša hvala. Thank you very much and I'd like to... Najlepša hvala. Sedaj pa pozdravljam gospoda komisarja Almunijo ter mu predajam besedo v imenu Evropske komisije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi gospe Hübner, moji no, nekdani kolegici. Hvala, ker ste pripeljali to razpravo sem v Evropski parlament. In eh, ne bom, se vam bom zahvalil sicer za tole uro ob desetih zvečer in vem, da niste vi odgovorni za to, ampak kadarkoli me pokličete, sem vedno izredno vesel, da sem lahko tukaj z vami in uh, Če želite, lahko prijem tudi v vaš odbor in se lahko pogovarjamo širše o smernicah za regionalno pomoč. E, mi se bomo o tem interno še pogovarjali pri komisiji, imeli bomo politično razpravo na ravni kolegija nekje v začetku maja. Imel sem tudi že pogovore z odborom regij, tudi odborom za socialne zadeve in eh, veliko je bilo tudi dvostranskih, tristranskih sestankov s predstavniki regij, držav članic. Sodeloval bom tudi v nekaterih razpravah v nacionalnih parlamentih, tako da če želite še pred sprejemom teh smernic eh, še dodatno razpravljati z mano, bom zelo vesel, pridem tudi v vaše odbore v naslednjih tednih, če želite. Res uh, smo vedno veseli uh, vaših eh, pozivov. Imamo nekaj pobud, ki jih tudi pošljemo v parlamentu, povabili smo vas tudi k javnemu posvetovanju, tudi z drugimi deležniki. Dejstvo pa je, da sam še zlasti pozorno spremljam mnenja Evropskega parlamenta in moram reči, da je bila to eh, dobra priložnost za izboljšanje našega začetnega osnutka, vendar so izboljšave možne tja do zadnjega dne. V času pripravljalnih pogovorov in razprav, kot rečeno, bom eh, po posvetovanju pri kolegiju predstavil osnutek v začetku junija, potem pa komisija potrebuje še nekaj več časa za izvajanje oziroma za začetek izvajanja smernice pred začetkom tega leta, vendar je to odvisno od številnih vidikov, treba bo ugotoviti, kdaj bi lahko začnele, začele veljati te smernice, ali je to možno že januarja naslednje leto, če ne pa bomo s tem sprožili predstavitev smernice, ki je v prvih mesecih naslednjega leta. V vsakem primeru pa je treba povdariti doslednost med regionalnimi smernicami in regionalnimi politikami ter novimi okviri za strukturne in kohezijske sklade. To sicer ne pomeni, da mora biti načrt meril in smernic natanko enak tistemu, kar že poznamo. Namen je namreč zagotoviti kompatibilne oblike pomoči določenim uh, podjetjem v določenih regijah in ne bom nikogar sedaj podučeval o konkretnih instrumentih po posameznih strukturnih skladih, vendar uh, je dejstvo, da prihaja do določenih razlik in to bo treba upoštevati. Sem v stalnem stiku z našimi službami, zelo tesno sodelujemo in lahko rečem, da vsa racionalnost tega pristopa za regionalne smernice eh, hodi z roko v roki z drugimi regionalnimi načrti in programi. In zagotavljam vam, da bo tudi v prihodnje tako. Dovolite mi naj podarim dve do tri zadeve. Kot prvo, kako bomo pokrivali predset, eh, prebivalstvo v smislu prejšnjih smernic je bilo to uh, drugače predstavljeno in sicer je šlo za 45 odstotkov, v našem prvem predlogu je šlo za 42 odstotkov, sedaj smo spet pri 45 odstotkih. Je pa treba vsekakor upoštevati posamezno uh, specifičnost, če zlasti v državo zelo poglobljeno krizo, s tem seveda mislim tudi Grčijo in Cipr, morda bo končna pokritost prebivalstva nekoliko višja, kot je sedaj predlagana, vendar to ni razlog za zaskrbljenost, gospa Hübner. Potem druga stvar. Res je, da z izjemo najrevnejših regij predlagamo nekoliko nižjo intenzivnost. Zakaj? Iz dveh razlogov. Prvič zato, ker je treba upoštevati celotno Evropsko unijo, vse eh, razlike med regijami so se sicer zmanjšale in to je dobro, če pogledamo prejšnje eh, politike, prejšnje strategije za kohezijske in druge elemente, lahko ugotovimo, da so se razlike v celoti zmanjšale in se še zmanjšujejo in to moramo upoštevati. Drugi razlog pa se mi zdi še pomembnejši. Povečale so se različnosti v fiskalnih zmogljivostih eh, regij in tudi držav članic in uh, To je treba upoštevati, če govorimo o tem, v kakšnem stanju so vlagatelji. Če bomo ostali pri isti intenziteti pomoči, kot smo imeli pred krizo, ko je bila fiskalna zmogljivost nekako bolj enakomerno porazdeljena, bi se lahko zgodilo, da bi državam članicam v bistvu bolj škodili, kot koristili. Namreč tiste države, ki imajo določene proračunske težave, se bodo morda z novim predlogom še bolje okoristile različnih možnih oblik eh, pomoči. Mislim, da je tukaj za zelo eh, konkreten predlog in eh, če pogledamo, v kakšni obliki se je dodeljevala pomoč v preteklosti, lahko rečemo, da pravzaprav niti ni bila dovolj spodbudna, namreč ni spodbudila nekega dodatnega ukrepanja, dodatnih investicij in eh, s tem se tudi ni bistveno izboljšal BDP na prebivalca. Ampak v vsakem primeru ugotavljamo, da so se zadeve odvijale ne glede na to, kakšne oblike pomoči smo nudili, da se stanje investicij s tem ni spremenilo. Tako da moramo sedaj upoštevati razlike v proračunskih sposobnostih držav članic, ne samo v tem trenutku, temveč tudi v prihodnje v načrtovanem obdobju. No, zato se tudi v celoti strinjam z vami, da je zelo pomemben umestni pregled in preverjanje. Ne vem, kako je to točno zapisano v smernicah ta hip, vendar je v vsakem primeru zelo nujno imeti tako umestno pr poročilo, pregled dejanskega stanja, treba bo preučiti, kakšen je razvoj dogodkov, kako se bo razvijal BDP po prebivalcu v državah članicah. Hvala lepa. Sedaj pa dajemo besedo govornikom v imenu političnih skupin in Eh, izjemoma bomo dali besedo gospodu Lasaku, ker ima neodložljive obveznosti. Minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dame in gospodje, posodabljanje pravil regionalne državne pomoči je zadeva ki se odvija v trenutku, ko kohezijska politika pravzaprav še ne doživela svojega zaključka in izpolnitve. In mislim, da s tem nastajajo dodatna tveganja, namreč dodatno administrativno breme, dodatna birokratizacija. Z vsem tem se bodo morala soočati podjetja, ki se bodo prijavljala za tako pomoč. Bo pa s tem zvišano tudi administrativno breme držav članic, ker bodo morale dokumentirati tudi dejanske koristi, ki so nastale iz teh oblik eh, pomoči. Potem se moramo vprašati tudi, kako se bo izvajala zadnja sodba Evropskega sodišča v tem smislu ker se moramo vprašati, ali imajo vse države članice zadostno infrastrukturo za vse te spremembe, ali se bo s tem dejansko ustvaril dohodek in prednosti za občine in regije. Pri tem je zelo ključnega pomena programiranje, načrtovanje, zastavljeni roki, časovnice in eh, upoštevanje zastavljenih pravil kaj potem eh, s pogojenostjo pomoči. Zato se moramo res vprašati, kaj bo sodbo Evropskega sodišča. Bojim se namreč, da bo to vse skupaj povzročilo le večjo administrativno obremenjenost držav članic, na katero pa niso pripravljene. Hvala lepa, Slišali smo od gospoda komisarja, da je ura že pozna, vendar nikoli ni prepozno za izboljšave. To je rekel tudi sam gospod komisar. Gospod Flosak je tudi že podal pobudo za oblikovanje tega poročila, o, katem, o katerem bomo glasovali. Ampak vprašati se moramo, kje je vloga tega parlamenta. Naše pristojnosti so sicer do neke mere jasne, vprašati pa se moramo, kaj še lahko storimo, da bomo imeli ustreznejši pristop, da bo res v prid in korist našim državljanom. O vsem tem bo treba razmisliti, še zlasti takrat, ko bomo dejansko glasovali o tem v mesecu maju. Jasno je, da imamo različne načine razmišljanja, da napredujemo z različno hitrostjo. Včasih prihaja tudi do posebno nepotrebnih razlik med regijami in območji. Pa še eno stvar bi poudaril. V nekaterih delih Evrope smo videli, da se izključujejo podjetja z več kot 250 zaposlenimi. Vendar je kategorizacija povsem drugača, kadar govorimo o merilih za druga sredstva, recimo na področju inovacij ali raziskav in razvoja in podobno. In vendar se vsi zavedamo, da nujno potrebujemo ključne preboje v novih tehnologijah, da moramo poskrbeti za vse veje gospodarstva in tudi ne vem, ali bodo naši državljani dejansko nekaj pridobili s tem. Z največjim veseljem pa bom prisluhnil tudi vašim eh, odzivom na poročila, ki jih bomo šele oblikovali, saj vas bomo povabili tudi takrat. Gospa Mojca Kleva. Uh, all, Najprej mislim, da moramo resno razmisliti o predlogu komisije o tem, da bi se oglasili pri nas. My, my Predlagana posodovitev državne pomoči je na mestu in verjamem, da eh, bo tudi pozitivno vplivalo na rast in zaposlovanje. A me izjemno skrbi dobesedno protislovni pristop do delovanja regionalne državne pomoči v luči sprememb kohezijske politike za naslednje obdobje. zelo konkretno bi rada eh, izpostavila eno slovensko regijo to je zahodna slovenija ki predstavlja skoraj polovico prebivalstva in bi po novih pravilih dobesedno čez noč izgubila pravico do eh, dostopa do regionalnih pomoči. zahodna slovenija je namreč v novem eh, okviru pridobila status varnostne mreže za regije ki so preskočile eno razvojno kategorijo eh, prehodnih regij in zato je v realnosti močno odvisno od eh, regionalne od realne pomoči ustvarjenih je bilo tisoč šeststo delovnih mest iz eh, regionalne sheme državnih pomoči v prejšnjem obdobju zato se mi zdi ključno da vztrajamo in da zagotovimo da se ustvarijo konkretne sinergije med spremembami kohezijske politike in politiko dodeljevanja regionalnih pomoči. v zahodni sloveniji smo dobesedno že zagotovili varnostno mrežo v okviru kohezijske politike in na tem mestu res pozivam komisijo da tudi v prihodnjih sedmih letih zagotovi enako obravnavo regij ki so v varnostni mreži tudi v sklopu regionalnih pomoči much and the next Najlepša hvala, naslednji je gospod Gallagher. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej se želim eh, zahvaliti gospodu podpredsedniku, da je prišel k nam danes večer za razpravo o tej pomembni temi, namreč smernice za državno pomoč v obdobju 2014 do 2020 so zelo pomembna zadeva in lahko vam povem svoje stališče o tej zadevi, saj sem se z gospodom podpredsednikom že sestavil in mu povedal nekaj o tem. Prvo je bistvenega pomena, da se na irskem pokrije više stopnje prebivalstva. Vem, da ste sicer omenili Grčijo in Cipr in tako naprej, ampak najbrž ste uh, pozabili eh, omeniti mojo državo in upam, da jo boste dodali na ta seznam. Namreč, če bi to znižali, bi se zgodilo, da bodo vsa območja, ki trpijo zaradi visoke brezposelnosti, hkrati še prikrajšana za zelo pomembno orodje za nadaljni napredek in razvoj. Prav tako je treba pogledati, kakšen bo učinek eh, na večja eh, podjetja, kar je še zlasti pomembno za Irsko, eh, ker je to zelo povezano tudi z zelo odmaknjenimi območji. Dodatne investicije bodo potrebne tudi za razreševanje poglavitih problemov, kot je tudi geografska oddaljenost, odmaknjenost in tudi možnost dostopanja do določenih produktov in oblik pomoči. Pogosto se zgodi, da države članice imajo eh, podjetja, ki sicer eh, zaposlujejo nekoliko več kot 250 delovcev, vendar imajo neizmerno večji promet. Te luči treba pogledati tudi energetske investicije in eh, ne smemo zapostaviti vseh prikrajšanih regij v Evropski uniji, poleg tega pa je potrebno tudi poskrbeti za podjetja, ki so se dotočala na rast. Premagati zdaj. Hvala lepa, gospa Šreter. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani komisar, kolegice in kolegi. Zeleni smo najverjetneje edina skupina, ki podpira komisijo za to, da bi predvideli dobrodušna pravila za tudi najmanjše uh, akterje Kajti, če bomo to storili, bomo. Če ne bomo tega storili, bomo omogočili iskanje najboljšega zakonodajnega okolja. Če bo kakšna druga regija, naprimer, omogočala boljšo državno pomoč, bodo podjetja preprosto odšla tam in v prvi regiji bodo potem ostali ljudje brez dela. Tako bodo regije v Evropski uniji med seboj konkurirale na podlagi državne pomoči in tako bo prišlo do dumpinga. Podjetja se bodo selila po regijah. Naj vas spomnim na Nokio. Nokia je kljub rekordnemu dobičku leta 2007 tovarno v Bohumu zaprla leto dni kasneje leta 1999 so jo odprli s pomočjo pomoči v višini 41 milijonov evrov. Preselili so se v Romunijo zaradi državne pomoči in po treh letih so zaprli tovarno tudi tam in proizvodno preselili v Azijo. EU pa potem plačuje za brezposelne iz sklada za prilagoditev globalizaciji. Zato je Evropski parlament v novi ukvirni uredbi zahteval, da če velika podjetja dobijo državno pomoč, morajo tam ostati vsaj deset let, drugače morajo sredstva plačati nazaj. Zeleni od komisije pričakujemo, da bo teh deset let prenesenih tudi v pravila o državni pomoči. Gospod komisar, upam, da mi boste odgovorili pozitivno. Hvala. Now, Najlepša hvala. Sedaj pa je tu modra kartica. Sprejemate vprašanje? Da, izvolite. Ik ben, ik ben verrast door de avalans van opmerkingen. Presednečen sem s temi komentarji o večjih podjetjih. Namreč rešitev je v tem, da se zapišajo jasni pogoji, za selitev podjetij, naprimer, in s tem ne bo prišlo do bega podjetij. To preprosto ni pošteno. Tako velika kot mala podjetja lahko bolje delajo v pogojih boljših inovacij v Evropi. Dobro, sedaj bo šlo velika podjetja pomoči ne potrebujejo. S pomočjo konkurence na področju pomoči se bodo preprosto selile sem in tja, selila sem in tja. To se je pokazalo v primeru Nokije. Zato potrebujemo dvoje. Prvič. Velika podjetja morajo biti izuzeta iz teh širokogrudnih pomoči, tako je predlagala komisija, zato zeleni to podpiramo in drugič za revne regije, kjer velika podjetja dobijo pomoč, potrebujemo torej to pravilo desetih let. Hvala. Mister Omarže. Hvala lepa, gospod Omarže. Hvala lepa. Poglavitne smernice te reforme še vedno postavljajo številna vprašanja in zaenkrat te smernice niso v pravem stanju, da bi rekli, da je enakopravno upoštevajo tudi zelo odmaknjene regije, ki so vsaj trikrat kaznovane. Najprej zaradi tega, ker eh, se jih eh, obravnava enako kot druge eh, regije. Potem se jim zniža tudi bonus 20 na 10 odstotkov. Komisija namreč ne upošteva dodatne obremenitve zaradi težavne gospodarske situacije ravno za te regije. In potem, če pogledamo, kakšni so pogoji za vsa podjetja, se to znova ne upošteva. Zato je treba doseči dodatne dogovore, ker se doslej ni upoštevalo naših pripom na to temo. Treba je upoštevati različne pogoje, ki velja v različnih regijah in poskrbeti za koherenco. Se vam pa želim zahvaliti, gospod Almunja, ker ste danes tukaj prisotni. Upam, da bo ravno eh, vaša nozočnost prispevala k večji jasnosti glede eh, tega, kako mislimo doseči cilje politike konkurenčnosti, vendar tega nikakor ne smemo storiti v škodo najbolj odmaknjenih in prizadetih regije. Pa kljub temu sem vesel, da vas vidim. Najlepša hvala, gremo naprej na druge govornike, dve minuti za gospoda Celerja. Najlepša hvala. Regionalbehelfen. Poleg strukturnih skladov, regionalna pomoč spada k najpomembnejšim instrumentom za pomoč regijam. Prav tako lahko zbližamo življenja, pogoje življenja v različnih regijah. Pogajanja v zvezi z prilagajanjem strukturnih skladov so stekla in eh, v tem času je gospodarstvo v različnih hitrostih v državah članicah, zato imajo ti instrumenti zelo velik pomen. Zato je moč pozdraviti vse tiste predloge, ki osvobajajo podjetja na posameznih področjih. Dobro je tudi, da bodo podjetja zavezana ostati na tistem mestu, kjer prejmejo pomoč. Tako je že sedaj gospa Šröder. Območja regije iz območja C mm, so v slabšem položaju kot območja iz oziroma regije iz območja A. Omejevanje teh regij na podjetja za, z 250 zaposlenimi so po mojem preveč stroge. Mislim, da bi bilo dobro, če bi ta priporočila spremenili. To ne zadostuje za regije v Nemčiji. Mislim, da dodatna, dodatna pravila ovirajo podjetja uvajajo novo upravno breme in to ni dobro. Upajmo, da bo komisija upoštevala predloge Evropskega parlamenta, da bodo ustrezno spremenili predlog in zahvaljujem se komisarju, da se bo oglasil v našem odboru. Hvala. Boste sprejeli vprašanje, gospe Šreter? Izvolite, prosim. Ja, Hvala lepa gospod Celer, nekaj me zanima. Ali vaša skupina podpira tudi predvideni rok podaljšanja iz petih na deset let? To bo v skladu z našimi zahtevami v okvirni uredbi v zvezi s strukturnimi skladi. Ich eh, bin ja nicht der Fraktionssprecher ne govorim v imenu skupine, govorim v svojem imenu, ampak eh, če vprašate mene, potem seveda sem za rok desetih let. Najlepša hvala, sedaj pa eno minuto namenjamo gospe Kandenbach. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Iz določb eh, Evropske komisije je veliko odvisno od tega, v kateri regiji smo in v kakšni višini lahko eh, zagotovimo državno pomoč. Avstrici bodo izgubili zelo veliko, tudi do 50 odstotkov v primerjavi s trenutnim stanjem. Prav tako pa je predvidena prepoved za podporo velikih podjetij za mojo zvezdno državo spodno eh, Avstrijo, bo to še posebej težavno, kajti po, regional, po pravili za regionalno pomoč bomo sedaj prejeli manj sredstev. Za učinkovito regionalno gospodarsko politiko potrebujemo pomoč in seveda tudi za odpravo razlik med deželami v moji državi. Mislim, da bi morali obdržati določeno raven pomoči, prav tako za velika podjetja, kajti 251 delavec ne more biti razlog za to, da podjetje ne dobi pomoči. Potrebujemo delovna mesta in potrebujemo ukrepe za spodbujanje trga. Hvala. To je. In sedaj gospod Tojrer. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar Almunija. Za liberale, liberalce je jasno, da moramo ukrepiti konkurenčnost regij, ampak regionalna pomoč mora biti zastavljena tako, da ne bo izkrivljala konkurenčnosti. Zato je zelo dobro, da smo dobili predloge, ki krepijo konkurenčnost. Ampak naš predlog je, oziroma vaš predlog je nekoliko preveč črno-bel obmejna območja, ki jih je omenjal gospod Celer, moramo še posebej upoštevati. Prav tako menimo, da bi lahko spremenili srednje veliko podjetje, nekatera podjetja imajo 250 zaposlenih, pa še vedno niso velika podjetja, zato tudi prosimo, da bi bili nekoliko bolj prožni pri svojem predlogu. Pozdravljamo pa to, da ste izkazali pripravljenost, da bi komisija dvignila prak iz 42 na 45 odstotkov. Če bi do tega prišlo, potem bomo vaš predlog podprli. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa minuto in pol gospe deli. Gospod komisar, vprašanje državnih pomoči je za regije odločilnega pomena, še zlasti v času, ko se borijo proti brezposelnosti in želijo ponovno zagnati gospodarstvo. Seveda je vse odvisno od kategorizacije regij in še zlasti je to pomembno za prehodne regije. Pa vendarle, Eh, komisija govori po eni strani, da je treba izključiti določene oblike pomoči eh, še zlasti večjim podjetjem, ki pravzaprav selijo svojo proizvodnjo zunaj Evropske unije. Upam, da boste pri svojem eh, boju in obrambi teh klauzul, ki se nanašajo na prepoved delokalizacije proizvodnje, še nadalje ustrajali in upam, da bomo v naslednjih desetih letih videli nekakšno korist in da bomo lahko ugotovili, da je bila ta pomoč res regijam v pomoč. Namreč sedaj se dogaja, da podjetja potegnejo od države pomoč, eh, tega nikakor ne upravičijo z nikakršnimi eh, razlogi in v končni fazi ne vrnejo nobenega denarja in preselijo so proizvodjo drugami. Potem se vprašamo, ali je to v interesu državljanom. Sami ste rekli, da je naše poslanstvo v koheziji, ekonomski, teritorijalni, treba razmišljati globalno, delovati lokalno in to je naša odgovornost tukaj. Hvala tudi, ker ste se držali predvidenega časa za govor. Sedaj pa gospa Sančez Šmit. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Logika komisije v tej reformi regionalne pomoči je Eh, preprosta, torej kreditov ni in denar davko plačevalcev je treba ciljno usmeriti. Upam pa, da bo ta pristop dejansko nekaj bolj svežega in nekaj liberalnega in da ne bo škodil podjetjem. V številnih državah članicah je ekonomska kriza skoraj v celoti razsula števila majhna podjetja in treba bo poskrbeti za ustrezne ukrepe, ki bodo imeli dejanski učinek. Ta pomoč je namenjena bogatim regijam, teveč tistim, ki najbolj trpijo, tistim, ki so v obmejnih območjih, v planinah, eh, na podeželju in v najbolj odmaknjenih krajih. Z drugimi besedami, regionalna politika in državna pomoč morata hoditi z roko v roki in ne nasprotovati ena drugi, moramo imeti tudi umestne ukrepe za prehodne regije, da bodo lahko hkrati črpali tudi sredstva iz strukturnih skladov. Moramo pa žal ugotoviti, da če primerjamo te zemljevide regij od enega do drugega programa, ti v bistvu ne sovpadajo. Istočasno je pa br zaskrbljenost brezposelnih posoh ista. Ne moremo vsega reševati z istim to palico, moramo razmisliti tudi o preusmeritvi dejavnosti, kar pa trenutno ni možno doseči vsakem primeru pa ne vidimo nikakršnega upravičila niti konkretnega razloga za delokalizacijo proizvodnje zunaj Evrope, zunaj Evropske unike. Moramo imeti torej posebno in jasno klauzulo proti delokalizaciji proizvodnje, ker sicer ne bomo dosegli nikakršne večje konkurenčnosti eh, regije, temveč bomo obratno dosegli le še večjo coklo razvoja. Hvala lepa, sedaj pa gospa Miranda. Señor comisario Almunia. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar Almunja, zelo sem vesela, da vas vidim tukaj v plenumu in eh, lepo je, da ste predstavili te nove predloge ureditve. Dobro pa je tudi, da je ta predlog še vedno odprt, da lahko zadeve še spreminjamo v upoštevanju vseh tveganj in dejanskega stanja. Nobenega dvoma namreč ni, da so ljudje marsikje zelo zaskrbljeni zaradi eh, omejevanja pomoči podjetjem, ki zaposlujejo več kot 250 ljudi oziroma ki imajo določen promet. Kako je možno potem, da ugotavljamo, da je 90 odstotkov podjetij po Evropi, dejansko malih in srednjih podjetij z manj kot 50 zaposlenimi, vendar tudi te prizadevajo določeni predlogi, ki dejansko eh, spodbujajo neenakost in povečujejo prepad med temi podjetji. Tudi delokalizacija je resen problem in to vidimo tudi v Galiciji. Res je, da lahko s to vrstnimi nedorečenimi oblikami pomoči dosežemo ravno obraten učinek in eh, s tem lahko pride tudi do razseljevanja prebivalstva, še zlasti zaskrbljujoče pa je odseljevanje mladine ravno v najbolj ogroženih ali najbolj odmaknjenih regijah. To vse je treba upoštevati pri nadaljem regionalnem načrtovanju. Hvala lepa, naslednji je gospod Olbricht. Hvala lepa. Mislim, da je največji izziv, ki je sedaj pred nami, v bistvu komplementarnost evropskih politik. Potrebna je kohezivnost ukrepov, še zlasti, če govorimo o raznih oblikah podpore in pomoči raznolikim podjetjem. Ko se Evropski parlament pogaja o ureditvi kohezijske politike, potem za nas ni najpomembnejše to, da se pogovarjamo o okviru pristojnosti določenega direktorata Evropske komisije, temveč se v bistvu pogovarjamo s komisijo. In to pomeni, da mora biti zagotovljena notranja kohezija in uh, ustrezen pristop uh, do kohezijskih politik eh, za vse, ne glede na to, pod katero eh, področje ali direktorat to sodi. Po zelo težavnih razpravah, ki smo jih imeli tudi s svetom in komisijo, smo prišli do sklepov, da je treba omogočiti določene oblike pomoči tudi za uh, inovacije in tudi za spodbudo sodelovanja med malimi in srednjimi podjetji. Pri tem pa moramo biti dosledni. Namreč, če menimo, da je na enem področju nekaj dovoljeno, na drugem pa ne, potem lahko zlahka povzročimo pretirane razlike. Tu bi lahko, gospod komisar, eh, lahko namenil več časa razpravam z našimi odbori. Močno. Hvala, gospod Nikolesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nove smernice v zvezi z regionalno državno pomočjo so korak v pravo smer, gre za poenostavitev pravil. Še nekaj želim povdariti. Nove smernice se nanašajo na gospodarski kontekst, ki se razlikuje od drugega oziroma prejšnjega obdobja območja, ki so omenjena v 107. členu, je treba razumeti z vidika skupnosti. Določena podjetja so upoštevana, ki imajo več zaposlenih, kot je določeno. Biti moramo prožni, kakor je navedla predstavnica zelenih prav tako moramo ustrajati pri tem, da podjetja ostanejo v tisti državi članici, kjer prejmejo državno pomoč. Komisija bi morala upoštevati tudi specifične elemente posameznih regij, naprimer podeželske regije, regije, kjer je velika možnost eh, naravnih katastrof in tako naprej. Hvala. Hvala, gospod Tečera. Minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči gospod komisar, nove smernice za regionalno državno pomoč, ki smo jih dobili danes, bodo močno škodile mojemu otoku Madeiri. Vprašanje zavarovanj, dejavnosti in tako naprej, to je vključeno že v zakonodajo, ki je trenutno uveljavi, ampak ti predlogi gredo še dlje, uvedeni bodo strožji pogoji, strožja pravila, ki bodo škodila najbolj oddaljenim regijam Evropske unije. Izvirni predlog komisije naj bi trajal do leta 2020. Tam je navedeno, da se bodo regionalne subvencije nadaljevale, še posebej za regije, ki so deležne preferencialne pomoči. Tega v vašem predlogu ni. Preferencialne obravnave več ne bo s tem zanemarjamo vse izkušnje, ki smo jih dobili v preteklih letih s pomočjo sistemov za najbolj oddaljene regije. Prav tako bomo uvedli dodatne stroške za najbolj oddaljene regije, čeprav že sedaj vemo, koliko bo to stalo. Na Madeiri, v prostem območju, bo to imelo negativne posledice za nas brez kakšnega koli dobrega razloga. Uvedli bomo negotovost tudi v zvezi s plačili, mislim, da bi to morali spremeniti. Hvala. Hvala lepa. Zadnji pa je gospod Manfred Weber. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Še nekaj želim povdariti. Nekateri kolegice in kolegi so že opozorili na to, gre za problem obmejnih regij, kjer ima država članica po eni strani eh, regijo oziroma območje, ki prejme pomoč, na drugi strani pa ne. To je neke vrste železna zavesa v Evropi. Če se zadeve ne bodo spremenile, potem bomo imeli takšne primere v višini 25 ali 30 odstotkov in v, če bo šlo tako naprej, potem nobena regija ne bo več preživela. Regije bodo izkrvavele. Zato mislim, da bi komisija morala razmisliti o tem problemu. Zagotoviti moramo, da nikjer pri, nikjer pri meji ne bo razlik med spodbudami posameznih regij. Zato bi morali imeti posebne najviše pragove. Povdariti želim, da so to regije, ki nosijo Evropo znova združena Evropa ne bo nastala v Berlinu ali na Dunaju. Ne, to se bo zgodilo v obmejnih regijah, kjer ljudje živijo vsak dan in tam so velike razlike na področju davkov in drugot. Zato ne smemo dovoliti, da jih bomo še dodatno opredelili oziroma obremenili zaradi teh pravil. Gospoda komisarja, lepo prosim, da bi to upošteval. Hvala. Hvala lepa, gospod Weber. Nekdo vam želi zastaviti vprašanje? Ne, v redu. Narobe sva se razumela z gospo. Dobro, sedaj pa postopek. Pritegnite pozornost predsedojočega. Gospod Banki. Džinkujem, panje prezidence. Magyarország számára is kiemelkedő jelentés. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na Magyarskem imajo pravila kohezijske politike od leta 2014 do 2020 zelo velik pomen. Na Mačarskem je šest regij. V naslednjem obdobju bodo te regije še vedno v skupini A in to je žalostno dejstvo za mačarske državljane. Do leta 2020 bi naj zahvaljujoč kohezijski politiki in uh, ukrepom mačarske vlade regije izboljšale življenjske pogoje za državljane. Prav tako je treba izboljšati predlog komisije, kar zadeva Mačarsko, so centralne regije C1 problematične, kajti v, v komitat Pešte je v tej regiji tudi nekaj za ostalih regij. Zato ne smemo dopustiti, da bi predlog ustal nespremenjen. Vse skupaj je treba izboljšati. Hvala. Hvala lepa, naslednji gospod Luhan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čeprav je vloga regionalne pomoči jasna v luči privabljanja investicij v regije, so ukrepi za ohranjene konkurenčnosti zagotovili preveliko upravno breme, preveč stroga so pravila do upravičenosti. Preveč pogosto se konkurenca za vlagatelje bije med družbami iz Evropske unije in družbami iz tretjih držav trenutno stanje naša podjetja postavlja v slabši položaj. V kontekstu trenutne krize potrebujemo novo evropsko strategijo, ki bi upoštevala mednarodno konkurenco in to bi omejilo tudi merila za upravičenost za večja podjetja in to bi seveda moralo biti povezano z drugimi evropskimi politikami. Hvala. Hvala naslednja gospa Pasesko. Hvala lepa. Regionalna državna pomoč bi morala spodbujati rast v skupnem trgu. Sedaj imamo namreč omejene razmere na področju javnih financ. Romunija je prizadeta zaradi novega predloga komisije, zato ker bo večina regij v kategoriji A. Zato bi večina podjetij bila upravičena do državne pomoči. V zadnjem času je več podjetij v Romuniji zašlo v velike težave, še posebej v sektorju jeklarstva in petrokemije. Veliko ljudi je tudi izgubilo delovno mesta. Mislim, da bi v prihodnjem zakonodajnem obdobju države članice morale bolj očinkovito porabiti proračunska sredstva in državna pomoč bi morala biti namenjena tistim podjetjem, ki bodo ustvarjala gospodarsko rast in zmanjševala stopnjo brezpolnosti, eh, brezposelnost. Hvala, naslednji je gospod Šogor. Romanjában az idei év végéig a kormány. Hallaliba. Do konca leta želi vlada spremeniti porazdelitev regije v državi in trenutni statistični podatki niso zadostni. Toliko o tem. Ampak dvomim, da bo sprememba meja regi sedaj izboljšala zmogljivosti za absorpcijo finančnih sredstev ali ne. Po mojem ne. Delati moramo bolj učinkovito, sprememba sestava, sestave države mora biti namenjena večji učinkovitosti. Mislim, da pri tem vprašanju ne sme iti za to, da bi vodilna stranka delala usluge lokalnim politikom. Mislim, da bi bilo bolje, če bi regije zastavili tako, kot ustreza zgodovinskim dejstvom. Hvala. Gospod Matola, naslednji. Hvala lepa. V kontekstu gospodarske krize je revizija smernica regionalno pomoč v okviru 2014 do 2020 nekaj, kar bi lahko vodilo gospodarski rasti. Ampak nove smernice morajo zagotoviti pogoje za modernizacijo dodeljevanja pomoči, s tem, da bi poenostavili postopke in zmanjšali tveganja za morebitne gospodarske težave. Pošteno je treba razmejiti regije, zato da bodo tiste regije, ki so v gospodarskih težavah dejansko prejele pomoč. Opozoriti vas želim na selitev gospodarskih dejavnosti v Evropski uniji, pa tudi zunaj njenih meja. Prav tako moramo razmisliti o tem, da bi omejili državno pomoč za velika podjetja. Zagotoviti je treba koherentnost med regionalno državno pomočjo in kohezijsko politiko za obdobje 2014 do 2020. Posvečati se moramo tudi inovacijam in raziskavam. To omenjam sedaj, ko moja vlada krči sredstva za raziskave in inovacije. Hvala lepa. Hvala razpravo smo začeli z izjemo, neko izjemo, končali bomo prav tako z izjemo. Gospa Kadenbach je spregovorila že v času razprave, pa še enkrat ji bom dal besedo. Hvala lepa, eno minuto sem imela in to je premalo, še nekaj sem želela dodati, gospod Taylor je to že omenil, namreč primeri med vsemi regijami morajo oziroma razlike pri pomoči so lahko največ 15 odstotne med menimi regijami in to sem želela povedati komisarju in mi podpiramo to zamisel. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa je čas, da sklenemo razpravo in gospoda komisarja Almunijo lepo prosim, da poda svoj zaključni govor. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa vsem poslancem, ki so se oglasili v tej razpravi. Zabeležil sem si veliko zamisli, komentarjev in predlogov. Morda ne bom mogel odgovoriti prav na vse, kar ste omenili, ampak čisto na hitro naj omenim samo nekatere. Poenostavitev te smernice, kot tudi v splošnem, nova generacija smernic v okviru strategije za modernizacijo državne pomoči poenostavljajo vse elemente. Zmanjšali bomo birokracijo, povečali bomo izjeme v svežnju. Po drugi strani bomo pa strožji, pogledali si bomo, kakšna bo korist, pogledali si bomo obstoj sorazmernosti med pomočjo in potrebo potem, da rešimo probleme na trgu, zato da povečamo rast in pričakovanja. Mislim, da se o tem strinjamo vsi. Seveda bom z odborom z veseljem podrobneje razpravljal o teh vprašanjih. Gospa Kleva je omenila slovenski problem. O tem sem govoril s slovenskimi oblastmi in to bomo rešili. Nikar ne skrbite vprašanje velikih podjetij. To je bilo in še vedno je eno od pomembnih vprašanj, o katerih govorimo. V izvornem predlogu nismo spremenili obravnave velikih podjetij v tako imenovanih regijah. Kategorije A, to je 75 odstotkov poprečja BDP-ja na prebivalstva. V EU, v prvem predlogu smo menili, da so velika podjetja v regiji HC, torej nad 75 odstotkov, morala prejeti združljivo pomoč, če izpolnjujejo sektorske smernice za raziskave in razvoj, energijo, okolje, širokopasovni dostop do spleta, smernice v zvezi s tveganim kapitalom in tako naprej. Te naložbe se izvajajo v regiji, ki prejema pomoč in morda bi lahko vključili kakšen dodatek, naprimer nekoliko večja intenziteta, kot če vlagajo v Bruslju, Londonu ali Luksemburgu. Še naprej bom prejemal komentarje in predvidel sem že, da bi razmislili o možnosti za to, da omogočimo združljivo pomoč za vlagatelje in velika podjetja, ki vlagajo v regije C, ki jih sicer ni mogoče vključiti v te sektorske smernice, pod pogojem, da gre za jasne pozitivne eksternalije zaradi vlaganja v to regijo. Razmišljamo o različnih možnostih. Ena možnost je, da bi naložbo kategorizirali kot združljivo, če gre za zelene naložbe ali če gre za naložbe v realno gospodarstvo, ki koristijo regijo v celoti. Še nekaj pa vam želim povedati. Strinjam se z vsemi, ki omenjate MSP-je, kaj ti pravi koristniki te pomoči bodo MSP-je. Mala in srednja podjetja, Še posebej nove pobude so namenjene njim. Po definiciji je nova pobuda nekaj, kar se začne na, v manjšem obsegu, potem pa, če je uspešna, se uvede na širši osnovi. To je moje stališče. Ne izključujem možnosti, da bi prišlo do sprememb pri obravnavi velikih podjetij z zelo strogimi merili, ampak še enkrat ponavljam, mislim, da oblikujemo okvir oziroma posodabljamo okvir, zato ker si želimo spodbujati več malih in srednjih podjetij in želimo zagotavljati nove dejavnosti, nova delovna mesta, ne pa, da se dejavnost preprosto seli iz enega dela Evropske unije v drugega. Zato sem si zabeležil vse vaše komentarje Potem, o tem, da je treba razmisliti o morebitnem podaljšanju roka z petih na deset let, torej da se podjetje, ki prejme pomoč deset let, ne bi smelo preseliti, razen če državno pomoč seveda vrnejo. To bomo analizirali še naprej. Ne razumem, zakaj ste nekateri omenili negativno obravnavo najbolj oddaljenih regij. Najbolj oddaljene regije so v tem okviru doležne dobre obravnave in v novem okviru, novem besedilu ne vidim nobenega koraka nazaj. Najbolj odaljene regije so tudi v okviru novih smernic obravnavane enako kot v trenutnem zakonodajnem svežnju. Nekaj je izboljšal, korakov nazaj pa prav gotovo ne in še neke obmejne regije. Obravnava mejnih regij med industrializiranimi regijami in državami, ki so na meji z drugo regijo v drugi državi, predstavljajo problem. To pravilo vrzeli največ 15 odstotkov je tudi v našem predlogu. Da, da, to je v našem predlogu. Verjemite mi, da poznam svoj predlog. To je v našem predlogu. Če želite to vrzel povečati, bom rekel ne. Ampak 15-odstotna vrzel je v našem predlogu in v primeru vaših regij ali v primeru nekaterih drugih obmejnih regij je vrzel zaradi novih pravil manjša. Vendar to pomeni, da bodo oblasti držav članic te obmejne regije vključile v nacionalne zemljevide. To lahko storijo, ampak zaupam načelu subsidijarnosti. Generalni direktor ali uradnik v Bruslju ne more odločati o vsem v naših regijah in lokalnih regijah ob lokalnih krajih. Vi v Avstriji, v Nemčiji in druge lahko sami odločate o tem. Devet držav članic je izkoristilo to možnost pri pripravi nacionalnih zemljevidov, namreč da so v to vključili določene obmejne regije. Če vaše zvezdne oblasti skupaj z državami, naprimer v Nemčiji in v Avstriji, tako sklenajo, potem bo največja vrzel. 15 odstotkov in nič več. V številnih primerjih pa bo celo nižje. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Razprava je konec. Na koncu še nekaj o polščini. Naslednje zasedanje bo jutri v sredo, to je 17. april od 9 in na to od treh naprej.